za sprejeta, sedaj pa prispevek gospe Kinga. Kolegi Morajš. Ne, kolega Morajš. Chairman, um, real... Oglašam se v skladu za členom 11 skozi 2 gre za to, da se morajo poslanci medsebojno spoštovati v skladu z načeli, ki so zapisana v besedilih o delovanju Evropske unije. Gospod Januškovek Mikej je v prejšnji razpravi podal prispevek, ki je bil povsem nespremljiv. Šlo je za rasistično izražanje, eh, antisemistično eh, izražanje in eh, številni poslanci eh, so dejali, da to ni pravi način za pričetek tega sklica. Zato mislim, da je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe ze strani Evropskega parlamenta. Cecil Kenge, ki sedi poleg mene, je istega mnenja in morda bo še kaj dodala k temu, kar sem ravno kar povedal. Frau Kollegin Kienge. Kolegica Kjenge, ja. Prispevek danes dopoledne kolega Korvina eh, je imel grozljivo vsebino. Njegove besede žalijo dostojanstvo tega parlamenta, dostojanstvo Evropskega parlamenta in eh, dostojanstvo duha Evropske unije. Njegove, člen, njegove besede niso v skladu z 11. členom drugim odstavkom eh, poslovnika Evropskega eh, parlamenta. Njegove besede niso bile žalitev eh, zgolj zame, kajti moja barva kože ni ista kot barva kože drugih poslancev v tem parlamentu, ampak da tudi za vse ostale. Zato mislim, da je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe kajti besede, ki jih izgovorimo v tej dvorani, imajo določeno težo in zaradi tega se moramo boriti proti diskriminaciji in rasizmu. Hvala lepa, gospa Kinge. Gospoda predsednika smo obvestili o tem dogajanju. Sedaj pa smo pri naslednji eh, točki in sicer gre za izjavo eh, sveta in komisije in eh, sicer glede stanja plačil proračuna Evropske unije zaradi doslej največje ravni, ravni neporavnanih obveznosti Evropske unije. Nažalost ne bomo imeli razprave na prejšnjo temo. Vprašanje? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da ni potrebno nič več dodati k obema prispevkoma, posem se strinjam s kolegoma, vendar pa bi prosil, da ne bi ostali pri tem, eh, da rečete zgolj predsednik je eh, bil z tem seznanjen. Mislim, eh, da je potrebno to skupščino obvestiti o posledicah, kajti to si tudi zaslužimo. Ja, dobro, poznate kolega navade v tej hiši, predsednika se seznani z dogajanjem v dvorani in od predsednika je odvisno, eh, ali se odloči za sankcije. Zato